Okay. E? Gre torej za tri akte, ki jih boste našli v zapisniku. Z gre za ustanovitev agencije za upravljanje za ustrezne informacijske sisteme v območju svobode. To je sprejeto. Jest tego, co za Najmniej 40 posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.